Okay, colleagues, um, we have reached... V redu. Prišli smo do četrte točke. Čakali smo na plačevalce. In gospod Šogor je prišel. Torej, hvala lepa vsem, ki ste prišli, tisti, ki vedno trdo delate. Na glasovanje o avtorskih pravicah smo sveda priložili, zato res hvala lepa, da ste prišli tukaj glede drugih točk. Res lepo je, da gremo lahko skozi program. Sedaj pa četrta točka, torej poročilo o EU državljanstvu. Gospod Šogor je tukaj poročevalec in odboru peti je predstavil svoje poročilo 4. septembra, 118 predlogov slovim bi bilo vloženih na to mnenje in sedaj lahko o tem govorimo. In še nekaj, Libe, pridruženi odbor, glede na člen 54 poslovnika in tu gre za obravnavanje grožen za varnost, zaščito državljanov EU v tujini in pa zaščito ter podporo žrtvam kaznjivih dejanj in pričam. Gospod Čokor, hvala, gospod predsednik. Kot sem omenil pri predstavitvi poročila, EU državljanstvo, torej je predlog, ki jih bo težko obravnavati samo v predlogu mnenja. Um, ampak sporočevalci v senci smo uspeli vse skupaj ažurirati, v bistvu vse oblikovati v podrobnostih. 118 predlogov spremembe bilo vloženih, gre predvsem za varnost, za zaščito državljanov v tujini in pa za zaščito žrtev in pa prič kaznjivih dejanj. Poleg tega pa bo področje še razširjeno, naprimer nediskriminacija in pa enakopravnost za vse državljane EU torej državljani lahko pripadajo manjšinam ali pa ne, ampak na vsak način večina predlogov se nanašala ravno na to, torej na jezikovne in pa kulturne manjšine, prav tako pa je bilo veliko govora tudi o romski problematiki ter pa o LGBT osebah in pa o invalidnih osebah ter pa starejših. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo o tem, da moramo te skupine bolj zaščititi, če želimo dejansko uveljaviti vsa jamstva iz pogodbe glede enakopravnosti in nediskriminacije. Prav tako smo gotovili, da se strinjamo v tem, da pravice državljanov so lahko zagotovljene samo, če imamo jasen zakonodajni okvir, ki zagotavlja vladavino prava, demokracijo in pa temeljne pravice po celotni Evropski uniji. Potem pa še eno drugo področje, ki je bilo obravnavano, eh, učinek Brexita na pravice državljanov EU. Brexit bo zelo vplival na pravico državljanov na obeh straneh um, Rokavskega preliva in torej, nekateri so zdaj predvsem v šoku iz uh, jasnih razlogov. Torej, potem so tukaj še druga področja, ki jih nisem omenil, ampak na vsak način bi se rad zahvalil vsem pročevalcem v senci za sodelovanje in za predloge sprememb in se veselim dobrega sodelovanja in pa uspešnih kompromisov. Hvala. Hvala, gospod Šogor poročevalci v senci, gospod Vadenholzer, prosim. Rad bi se zahvalil poročevalcu. Mislim, da smo delali v prijetnem ozračju. Govorili smo o številnih pomembnih vprašanjih in smo prišli do kompromiso. Mislim, da sicer še ostane nekaj odprtih vprašanj, ampak mislim, da bomo lahko vse razrešili. Na vsak način mislim, da bo to pomemben prispevek našega odbora. Hvala, sedaj pa gospa Albio za zelene. Hvala lepa. Najprej bi se seveda rada zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Tudi sama bi imela nekaj vprašanj, ki se nam zdijo pomembna. To mnenje smo pripravili v okviru vseh prizadevanj za to, da bi opredelili skupno državljanstvo za državljane Evropske unije, ampak nam se zdi, da vse skupaj ne bo imelo velikega smisla, če bomo zanemarjali neenakosti, ki obstajajo v Evropski uniji. Tako da moramo omenjati tudi politike vrčevanja, zategovanja pasu, privatizacije javnih storitev, če želimo nasloviti vprašanje državljanstva. Namreč moramo zagotoviti enakopraven dostop do vseh teh storitev, do zdravja, do zdravstvenih storitev, do izobraževalnih storitev, do energetskih verov. Tudi to je del koncepta državljanstva, zato smo vložili nekaj predlogov sprememb. Poleg tega se nam zdi, da bi morali jasno zavrniti tudi to, da se sprejemajo varnostne politike, ki pogosto krčijo pravice državljanov. Uložili smo tudi predlog spremembe, v katerem zahtevamo, da se začne izvajati direktiva o boju proti diskriminaciji, tudi ko gre za ksenofobijo, ko gre za nasilje nad eh, skupnostjo LGBT. Zaščititi je treba tudi te prebivalce. Ne moremo govoriti o pravicah državljanov, če zanemarjamo velik del naše družbe. Gre za državljane, ki nimajo sploh dostopa do državljanstva. Se pravi, gre za osebe, ki nimajo državljanstva. 11 milijonov naj bi jih bilo. Gre za bodisi imigrante, nezakonite imigrante, druge osebe brez statusa in državljanstva, ki nimajo zaradi tega nobenih pravic. Uložili smo nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Vsi, ki se nahajajo v naših državah, bi morali biti državljanke in državljani, da bi jim pripadale vse pravice, ki se upadajo s tem pojmom. To bi bilo vse. Še enkrat hvala lepa poročevalcu. Hvala, gospod Šogor. Želite še pozeti razpravo? Ne, v redu, potem smo pri koncu. 6. novembra bomo o tem glasovali v Libiju. In sedaj sem pri naslednjem odmoru. Čakamo gospod Beserila, upam, da bo lahko prišla čim prej, tako da lahko gremo naprej, na naslednjo točko. Torej, prosim, moment. Vem, da je danes četrtek do povdne, vem, da želimo iti naprej, čim hitreje. Sedaj v bistvu se nadlegujemo med temi govori. Tudi gospod Vosomis že lahko pripravlja. To se zgodi, če ni glasovanja, potem je vse čisto prostovoljno, potem lahko prijete ali pa ne. If Mr. Voss arrives... No, če gospod Vos pride pred, gospod Besaril, bomo pa zamenjali vrstni red. Bomo videli, kdo bo prvi tukaj. Hvala za potrpežljivost, krajši odmor. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We... Kolegi, gremo naprej. Res moramo doseči nek napredek eh, četrtek do povdne. Moramo iti naprej. Poročevalka sedaj je tukaj. Hvala za potrpežljivost. Torej, gremo na točko 5. Gre za osnutek priporočila za drugo obravnavo, za predlog za direktivo za minimalne določbe glede elementov kaznjivih dejanj in pa kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga. Ko se bo pričakov usedla, bo predstavila prvo obravnavo v parlamentu. Um, torej, to je bilo sprejeto um, aprila, ampak Libe odbor je to potem sprejel 8. junija. Svet je potem sprejel starišče o prvi obravnavi 25. septembra in to odraža začasni dogovor s parlamentom po tem, ko so to preverili pravniki lingvisti v obeh institucijah. Sedaj bo parlament pripravil prvo stališče za naslednje zasedanje, obene pa bomo tudi potrdili direktivo. Ali ste pripravljeni? Jaz sem. Se pročujem, da te priganjam, ampak bila sem v, um, torej, na sestanku za misijo za Mehiko. Se pročujem, vodila sem sestanek, to je bilo na drugem koncu stavbe. Ja, vem, da ste imeli sestanke. Nekateri poročevalci v senci sicer niso tukaj ampak eh, sedaj smo tukaj četrtek do povdne in moramo nekaj narediti. Torej prosim za predstavitev in potem bomo šli naprej. Ja, bom razložila to. Tisti, ki so tukaj. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Obravnavamo torej predlog priporočila za drugo branje. Nanaša se na nove psihoaktivno snovi tu gre predvsem za postopkovne zadeve, rada bi nakratko povzela pot, ki smo jo prehodili do sedaj. Zdi se mi namreč, da je ta tema zelo pomembna. Nove psihoaktivne snovi so velika grožnja za javno zdravje, za zdravje državljanov v Evropski uniji, še posebej to velja za mlade. Vsako leto mladih, večinoma moških, umre zaradi uporabe psihoaktivnih snovi. Evropska agencija za boj proti drogam je v lanskem letu odkrila več kot 500 novih psihoaktivnih snovi. Ta agencija ima sedež v Lizboni. Poleg tega se trend vsako leto povečuje. Tudi prodaja to vrstnih snovi preko interneta se povečuje. Ogromno to vrstnih snovi se uporablja za pripravo drog tudi naprimer v tako imenovanih domačih laboratorijih. Leta 2014 smo ugotovili, da je kar nekaj snovi, ki jih ne uspemo zajeti v ta predlog. Zato je komisija pripravila nov predlog, novo direktivo, da presežemo vse pravne težave, ki so se pojavile. Moj sopotnik na tej poti je bil gospod Boni, on se je ukvarjal z uredbo. No, pet let kasneje, no, nikoli ni prepozno, če uberemo pravo pot, ampak končno nam je uspelo doseči sporazum. Ni bilo enostavno, ampak vseeno nam je uspelo sprejeti direktivo in uredbo. Pot za nami je zelo dolga, Leta 2014 smo sprejeli predlog komisije, od takrat se je zamenjalo tudi kar nekaj predsedstv. Mi smo skušali sklicati trialoge, ampak noben trialog se ni uspešno zaključil. Zahvaljujoč malteškemu predsedstvu pa smo potem uspeli doseči dogovor. Pri obeh poročilih v mojem primeru gre za direktivo. To poročilo zdaj tudi predstavljam predstavlja ta velik uspeh za našo institucijo, ker smo uspeli vključiti tudi svoje želje. Spostavila predvsem tri elemente, ki so bili za nas zelo pomembni v okviru trialogov in kjer smo se morali resnično boriti, ker je bilo stališče sveta precej drugačno od našega. Najprej, delegiran akt na mesto izvedbenega akta. Od prvega dne je parlament delal na predlogu komisije. Želeli smo, da bi komisija sprejela delegiran akt. Več predsedstev se je, kot rečeno, zvrstilo, nič se ni premaknilo naprej, ampak potem smo se vendarle uspeli dogovoriti s svetom tudi glede tega, da se bo sprejemal delegiran akt. Potem druga zadeva. V medinstitucionalnem sporazumu je bilo treba opredeliti tudi to vprašanje, namreč eh, svet bo komisijo omogočil, da za določeno obdobje po možnosti brez podaljšanja omogoči, da sprejema delegirane akte. Nam je bil ljubši trenutni medinstitucionalni sporazum. Namreč tam piše, da če zagotovimo določeno obdobje, znotraj katerega se lahko sprejemajo delegirani akti, se lahko to obdobje, če ni ugovora, podaljša za enako dolgo obdobje, razen če svet in parlament temu nasprotujeta. Tako da nas ni treba več skrbeti, rok bo avtomatično podaljšan oziroma to obdobje se bo avtomatično podaljšalo, ko gre za delegirane akte. Parlament je uspel uveljaviti tudi zahtevo, da se črta četrti odstavek prvega člena. Tam piše, da če komisija meni, da ni treba sprejeti delegiranega akta za to, da se psihotropna snov uvrsti v opredelitev droge, lahko ena država članica od komisije zahteva, da to stori brez delegiranega akta. Posvetovali smo se z maltiškimi predstavniki v času njihovega predsedovanja, tudi z pravno službo sveta. Dosegli smo, da se ta odstavek črta. To je bilo pomembno za parlament. Zdi se mi, da smo dosegli dober rezultat. Hvala lepa še enkrat tudi malteškemu predsedstvu za upravljeno delo. Hvala lepa za to, da smo uspeli vzpostaviti ravnotežje. Najlepša hvala tudi komisiji, ki je odigrala svojo ulogo. Hvala lepa pa seveda tudi našemu odboru, vsem kolegom, tudi kolegu Boniju. 9. oktober je log za uložitev predlogov sprememb, 19. oktober pa bomo o tem glasovali v okviru odbora Libe. Hvala. Um, hvala, Čize. Ja, vse si povedala. In torej tudi predstavitev um, prejšnje tedne je bila odlična, torej hvala lepa obema za um, oba doseja, torej za uredbo in za direktivo. Gospod Boni, želite besedo? Hvala. Najprej. Hvala, Teresa. Torej, že iz prejšnjega mandata si si nabrala veliko znanja za to področje in tudi zelo odločna si bila v zadnjih dveh letih. Prav, to so bili ključni dejavniki in sedaj smo dejansko praktično na poti do končne rešitve. Mislim, da Ja, seveda, vsi vemo, da obstaja tukaj številna pomena vprašanja za evropejce, za države članice. Moram pa vedeti, s kakšnimi grožnjami se soočamo na področju drog, sploh glede novih psihoaktivnih snovi. Kajti, ko govorimo o drogah, se je sveta vse skupaj zelo nevarno, ampak uh, zdravniki, mislim, da se lahko ustrezno pripravijo na terapije, če vedo, zakaj gre. Ehm, tukaj pa govorimo o novih psihoaktivnih snoveh, torej včasih ne vemo točno, kakšen bo učinek neke snovi na človeško zdravje. In zato je situacija lahko bolj zaskrbljujoča, bolj dramatična in težko je najti prave terapije. Ta direktiva je gotovo nujna, moramo stvari spraviti v red in pravi, da parlament pri tem sodeluje. Potem seveda se moramo najprej izreči za ustrezen akt. Prav je, da smo kot parlament vključeni. Mi smo nekakšen most med eh, institucijami in državljani, torej lahko spodbujamo ustrezne rešitve. Pa še nekaj, ta uredba, ki se nanaša nove uh, funkcije, um, je tudi zelo pomembna, kajti pravi, da bomo sistem zgodnega opozarjanja in pa da ustrezno sodelujemo s vsemi državami članicami. Prav je, da se jasno identificira, kje so države in potem lahko pripravimo tudi eh, podlago za prepoved nekaterih snovi v državah. Zelo trd je bil ta boj z državami članicami, to res moram podariti, no ampak na koncu vendarle mislim, da lahko rečem, da po zaslugi maltežega predsedstva smo dosegli naše cilje. Hvala. Ja, res, hvala lepa obema za to trdo delo. Lepo je, da smo to videli tudi na predstaviti prejšnji teden in tudi kar veliko občinstva ste dobili. Torej, na začetku ste delali bolj v zakolisu, sedaj končno, prejšnji teden pa ste to lahko predstavili širšemu občinstvu. No, nekaterih drugih poročevalcev senci ni, to je problem, torej, ker smo tukaj v četrtek do podne, pa še glasovanja ni bilo, torej, to je tipično za naš odbor, pa kakorkoli že. Če ni drugih pripomp, bi se pa samo zahvalil Teresi za to delo pri dosjeju. Torej, 19. oktober, kot pravi, bomo glasovali. Hvala, gospod Boni, seveda tudi vam. In še enkrat se opravičujem za časovnico. To pomeni, da nekateri počevalci sence niso tukaj. Hvala, Teresa, še enkrat. Gospod Vos, ali je že tukaj? Ali prihaja? Torej, tisti iz ELS-a, kako je z gospodom Fosom? Se ne odziva na telefonske klice. V redu. Delamo na tem. Torej, še enkrat prosim za potrpežljivost. Gospod Fos prihaja v ta odbor. Upam, da in hvala lepa. Še enkrat in ko pride, bomo šli na naslednjo točko. No, na vsak način bomo gotovo um, zaključili pred glasovanjem. Mm, na plenarnem zasedanju. Torej, eh, samo še ena točka nas čaka. Thank you.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

Colleagues, we, we're still trying to get Mr. Še vedno čakamo na gospoda Fosa. Hvala lepa še enkrat za potrpežljivost. Če odidete, eh, vas ne bom krivil, ampak hvala lepa. Hvala.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 Mr. Voss has entered. Gospod Voss je, vstop, je vstopil v dvorano. Torej, gospod Voss je tukaj. In sedaj se je usedel. Thank you, Axel, for coming a bit. Hvala, Axel, da si prišel nekoliko um, prej kot predvideno. Axel, torej, prosim, kar ujemi sapo in si spoči, se usedi. Kolegi, vem, sedaj imamo odbor ravno pred glasovanjem. Um, to ni idealno, zato res hvala lepa, da ste prišli, sploh tisti, ki ste tukaj od samega začetka. Hvala lepa za vse trdo delo, ker ste tukaj v četrtek do povdne. Torej, ste šest minut prezgodaj, eh, prvaj si čisto točni, torej res presnetljivo. Torej še enkrat, tu imite sapo in bom sam začel z uvodom. Torej tukaj gre za Evgencijo za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, to je zadnja točka za sedaj. Govorili bomo o obravnavi predlogov sprememb, ko gre za novo uredbo za Eurojust, ki nadomešča sklep sveta 2002-187 PNZ, ki dopolnjuje sklep 2009-426. Namen te uredbe je bil, kot pravi komisija, izbonizacija Eurojusta in pa da se okrepi učinkovitost Eurojusta z novo strukturo upravljanja. Gospod Fos, če ste pripravljeni, lepo prosim, da predstavite ta predlog poročila. Oziroma, julija ste že predstavili prvi predlog in potem smo dobili torej um, 233 predlogov sprememb in sedaj prosim, da predstavite um, teh 232 predlogov. 12. oktober pa bomo glasovali. Torej, prosim, Aksel, da predstaviš te predloge sprememb. Hvala, Klod. Hvala tudi vsem, ki ste počakali name. Predlog uredbe komisije v zvezi z agencijo Eurojust je bil predstavljen že leta 2013 in od takrat naprej ga obravnavamo tukaj v odboru Libe. Kot parlament osnutek obravnavamo vedno v celoti v okviru zakonodajnega postopka, zato smo morali počakati do konca razprave o evropskem toživstvu v svetu. Zato se želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci, da so sodelovali pri tem. To ni običajni postopek, ampak počakali smo, torej, da smo zdaj lahko pripravili skupno poročilo. Hvala za dobro sodelovanje in hvala, da ste bili pripravljeni sprejeti ta nekoliko nenavaden postopek. 22. junija je bilo poročilo objavljeno, 213 predlogov sprememb je bilo uloženih in hvala tudi za to, kajte gre za konstruktivne predloge sprememb. Trenutno smo v pogajanjih za kompromise, jutri bomo imeli drugo tehnično zasedanje in kakor si omenil, je Glasovanje predvideno za 12. oktober. Najbolj sporne teme pri uredbi Eurojust so varstvo podatkov in odnosi med Eurojustom in novim Evropskim javnim tužilcem. Pri varstvu podatkov smo dobili 97 predlogov sprememb, Mnenja so tukaj zelo različna. V poročilu govorimo o tem, da bi sprejeli posebne določbe, posebna pravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Vsi upravno-tehnični podatki bi bili eh, urejeni v posebnem, v posebnem določilu vsi drugi osebni podatki bi bili zaščiteni v okviru običajne zakonodaje, kakor velja za uredbo 45 skozi 2001. Ta uredba 45 skozi 2001 velja za vse agencije pri EPO, Europol in Eurojust, pa imamo zelo specifično situacijo, Zato mislim, da bi morali tukaj pravila glede varstva podatkov obravnavati nekoliko drugače kot pri drugih agencijah. Dosegli smo nekaj korakov naprej, smo na poti k kompromisnemu predlogu spremembe, prav tako smo redno v stiku z Kornelijo Ernst, ona pripravlja poročilo o uredbi 45 skozi 2001 ukvarja se torej z varstvom podatkov v okviru evropskih institucij. Kompromis bom sprejel le, če pravila ne bodo ovirala vsakodnevnega dela agencij. Torej, če bo Eurojust lahko še vedno delal tako kot do sedaj. Če bi ga ovirali, potem to ne bi bil napredek. Policijsko in pravosodno sodelovanje je v Evropi ključnega pomena, če se želimo boriti proti kriminalu in terorizmu. Zato moramo poskrbeti, da ne bomo ovirali dela Eurojusta in nacionalnih organov zaradi pretiranih pravil, kar zadeva odnose z Evropskim javnim toživcem. Tu sta člena 41 in 234. Pregon mora biti nekaj, kar izvajajo države članice. Eurojust pa seveda lahko poseže, če se spoštuje načelo sorazmernosti. In pristojnosti držav članic. EPO in Eurojust morata tesno sodelovati, ampak seveda morata ostati enakopravna in neodvisna. Pri EPO je ena posebnost. Eurojust deluje na prostovoljni ravni. Države članice iščejo stike in potem iščejo načine, da bi bolje in bolj učinkovito izvale čezmejni pregon. Pri EPU je pa tako, da lahko Evropski javni tožilec sam ukrepa v svoje pristojnosti, zato mislim, da bi morali oba elementa okrepiti prvič in drugič zadevo moramo povezati tako, da ne bo prišlo do podrejenega položaja katerekoli instance. Mislim, da bi morali poskrbeti, da lahko vsak dela enakopravno v okviru svojih pristojnosti. Vendar povezava državnega oziroma javnega toživca in Eurojusta mora biti jasno opredeljena, zato da se izognemo vrzelim. Enako velja tudi v zvezi z sodelovanjem s tistimi državami, ki ne sodelujejo pri EPU. Mislim, da je 20 držav članic, ki sodelujejo pri EPU, 8 jih torej manjka. V zvezi s temi osmimi potrebujemo jasna pravila, kako bomo ravnali z njimi imamo nekaj predlogov sprememb, ki gredo v to smer, da bi okrepili EPO ali da bi bila ena ali druga instanca podrejena. Drugi gre tudi za vprašanje pristojnosti. Evropsko javno toživstvo je treba v prihodnosti vedno podpirati in tako naprej. Torej, predlogi sprememb so različni. Mislim, da moramo najti pravo pot naprej. Pri kompromisnih uh, predlogih sprememb mislim, da bomo dosegli napredek jasno pa želim povedati, da Eurojust že leta kaže, da izpolnjuje svoje naloge, zato mislim, da ne smemo omejevati njihovih pristojnosti, moramo jih le prilagoditi temu, da bo po eni strani podpiral Evropsko javno toživstvo in ostal seveda tudi neodvisen in samostojen. Pristojnosti na kazensko-pravnem področju so tako ali tako pri državah članicah. EPO je bolj aktiven, kar zadeva finančne vprašanja in kriminal proti finančnim interesom Evropske unije. Tudi na kazensko-pravnem področju moramo spoštovati načelo subsidijarnosti, seveda. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Aksel, kar veliko si povedal, zato bomo dali besedo kar socialistom. Silvija, izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes to ni najboljši čas, četrtek eh, do povdan. Dobro, ampak politično je to smiselno, kaj tek malo bomo glasovali o Evropskem javnem toživstvu in zato mislim, da je dobro, da zdaj govorimo o Eurojustu. Tudi zaradi pomankanje časa se bom posvetila samo nekaterim točkam. Gospod Foss je govoril o pristojnostih in delitvi pristojnosti med Eurojustom in EPPO. Mislim, da je to ključno vprašanje. Podpiram ga pri tem. Paziti moramo na to, da ne bo prišlo do prekrivanja ali vrzeli. Javno toživstvo bo začelo delati leta 2020 in do takrat mora Eurojust še naprej ravnati v pristojnosti za preprečevanje kriminala proti finančnim interesom Evropske unije. In seveda to velja tudi za tiste države članice, ki ne sodelujejo v okrepljenem sodelovanju pri EPPO. Aksel Foss je govoril tudi o varstvu podatkov. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo tehnične pogovore na to temo. Prišli smo do dogovora. Mislim, da bi lahko vse to vključili v skupna pravila glede varstva podatkov v Evropski uniji. In še nekaj, tukaj imam en vprašaj ali pa bom podala kritično pripombo. Med parlamentom in svetom smo imeli leta 2012 isto mnenje glede strukture agencij in mislim, da bi se morali tudi pri reformi Eurojusta držati teh smernic. Zato se mi zdi smiselno, da bi evropska raven bila zastopana strani dveh predstavnikov komisije v kolegijo Eurojusta. V celoti želim povedati še nekaj. Mislim, da se ne smemo spuščati pregloboko v strukture Eurojusta, kaj ti dobro vemo, da agencija deluje zelo dobro, zaupati jim moramo, da lahko nekatere vprašanja rešijo tudi sami. Ni nujno, da se v uredbi spuščamo v ne vem kakšne podrobnosti. Na koncu pa še pomemben problem. Gospod predsednik, dejali ste, da glasujemo 12. Aksel Fos je to tudi ponovil. Jaz pa mislim, da nismo še tako daleč glede pogovorov v zvezi s kompromisi. Te kompromise moramo še enkrat natančno prebrati, preučiti. O nekaterih kompromisih lahko rečem, da še nismo prišli do konca. Mislim, da bi morali najti drug termin, zato da bomo res lahko pripravili dobro besedilo in bolje bi bilo, če ne bi glasovali 12. dobro bi bilo, če bi imeli več časa za to, da se dejansko posvetimo podrobnostim. Svet se ne bo podaril, če ne bomo glasovali 12. dosje že nekaj časa obravnavamo, zato mislim, da bi si res lahko vzeli čas za to, da vsa odprta vprašanja obravnavamo v miru. Hvala. Okay, um. Hvala. Natalie Grisbeck, Alde. Merci, euh, Claude. Hvala lepa, Claude, drage kolegice in kolegi. Par besed o tem poročilu. V tem svetu, ko zločinci prečkajo meje in ko je treba čim hitreje opravljati preiskave, tako hitro, kot delujejo zločinci, ki prečkajo nacionalne meje. Staviti bi morali na operativno učinkovitost Eurojusta, s tem se strinjam. Hvala lepa Akslo Vosu za to celovito poročilo. Hvala lepa tudi za zelo pomembno, natančno, metodično delo, ki ga je opravljal, ko je skušal usklevati stališča ko je pripravljal kompromise, ki so zajemali različne predloge. Tako kot kolegica Ivon, tudi sama ne vem, ali bomo 12. res že pripravljeni, ker se bomo vendarle morali še pogovoriti o formulacijah kompromisov, tako da bodo upoštevale vse nijanse posameznih skupin. Bi pa sama rada izpostavila štiri elemente, bolj ali manj bo to, kar bom izpostavila, sovpadala tudi s predlogi sprememb. Najprej bi rada povdarila to, da želite zadeve pojasniti. Tu je vidna roka tega pravnika, torej Aksla Vosa. Zelo pomembno je, da natančno razmejimo pristojnosti, da bo vsak vedel, znotraj katerega perimetra deluje. Tako bomo lahko najbolj tudi zagotovili pravno varnost in gotovost. Naša skupina je vložila več predlogov sprememb s tem v zvezi. Ustrajamo pa na tem, da moramo natančno pojasniti, kakšen je odnos med Eurojustom in Evropskim tožilstvom. Kot so rekli kolegi, natančno je treba opredeliti to povezavo, ta odnos med obema institucijama. Še posebej je pomembno vedeti, kako bo to sodelovanje potekalo, če bo neka preiskava zadevala države članice, ki so vključene v Eurojust, ne sodelujejo pa pri Evropskem tožilstvu. Verjetno kolege ni presenetila ta pripomba, presenetilo vas ne bo niti to, da želi moja skupina, da bi ta, postala, da bi ta agencija postala čim bolj skupnostna. Sama sem zelo predana tej instituciji, zato si želim, da bi okrepili tudi njene zmogljivosti na področju dajanja pobud. To je v pogodbi že predvideno. Nažalost pa ta predlog še ni deležen večinske podpore, tako da bomo morali na tem nekaj dni še delati. V tem odboru in tudi drugod namreč pogosto ugotavljamo, da vsak dve leti, tri leta, štiri leta spreminjamo zadeve, za katere smo potrebovali več let, da smo jih postavili, potem pa gotovimo, da so že zastarele, da niso več primerne in da potrebujemo dodatne evropske instrumente. Da bi se izognili to vrstnim postopkom, bi sama predlagala, da delujemo čim bolj skupnostno. Tretja zadeva, tudi to je ključnega pomena za našo skupino, o tem smo ravno kar govorili. Gre pa za obravnavo osebnih podatkov, znotraj katerega okvira jih bo Eurojust obravnaval. Na voljo imamo zakonodajni akt 45 skozi nič ena. Res je, da se bo ta uredba zdaj spremenila, ampak ta uredba natančno opredeljuje poenoten okvir za obravnavo osebnih podatkov. To velja za vse evropske institucije. Izogniti se moramo neke vrste krpanki, ko bi vsaka institucija, vsaka agencija uporabljala svoj okvir, znašli bi se potem v neki galaksiji ki ne bi izgledala najbolj lepo, bila bi preveč kompleksna in posledično tudi ne preveč učinkovita. Še zadnja pripomba. Naša skupina se strinja s ciljem, ki ga skušamo doseči tako odbor kot tudi Axel Vos. Spodbuditi je treba sodelovanje med pravosodnimi organi, ker bomo s tem izboljšali tudi učinkovitost agencije. S tem v zvezi smo uložili tudi predloge sprememb zanima nas tudi, kakšna je struktura Eurojusta, kaj je s kolegijem, kaj je z izvršnim odborom, ali izvršni odbor upravlja bolj nadzorne funkcije, upravne funkcije in tako naprej. To so štiri točke, ki so za nas zelo pomembne. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi Akslu Vosu za odlično sodelovanje in se veselim nadaljnih razprav o tej temi. Hvala. You, Natalie. Hvala, Natali. Eva Žolibo zadnjo, potem pa dobi besedo spet poročevalec. Izvolite. Merci. Hvala lepa, Klod, za besedo. Hvala lepa tudi Akslovosu za odlično opravljeno delo pri tem dosjeju. Strinjam se z ostalimi poročevalci v senci. Tudi naša skupina se namreč zauzema za to, da bi se ta institucija čim hitreje postavila na nogo. Mislim pa, da je 12. nekoliko prehitro. Gre za pomembno institucijo, kar nekaj prilagoditev bo treba še opraviti, zlasti, ko gre za strukturno sodelovanje med eh, Eurojustom in Evropskim tožilstvom. Moja skupina meni, da bi moralo biti Evropsko tožilstvo v celoti obveščeno in tudi vključeno v operacije Eurojusta, ki tožilstvo zadevajo tudi znotraj kolegija Eurojusta bi Evropsko tožilstvo moralo imeti pravico glasovanja pri tistih zadevah, ki se nanašajo na to agencijo oziroma institucijo. Sodelovanje med obema institucijama mora biti realno, odkrito, ne moremo računati zgolj na dobro voljo držav članic, da se bodo le te posluževali Evropskega tožilstva zlasti na začetku obstoja tega tožilstva. Mislim, da bi moral Eurojust redno obveščati Evropsko tožilstvo. To bi moralo biti zapisano v besedilu, da ne bo vse skupaj odvisno od dobre volje. Poleg tega se še posebej zauzemamo za zaščito osebnih podatkov potrebujemo poenoten sistem za varovanje osebnih podatkov. Ni nam treba spostavljati ločenega sistema za Eurojust, tako da se glede tega strinjam s tem, kar so povedali ostali poročevalci o senci, še posebej kolegica Grisbek. Hvala. Laura, na hitro. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Torej, eh. Hvala lepa poročevalcu Akslovosu za odlično upravljeno delo. V svojih predlogih sprememb smo skušali zagotoviti večjo preglednost, predvsem pa večjo vključenost Evropskega parlamenta v samo strukturo upravljanja te agencije, skladno z nedavnimi določbami, ki smo jih sprejeli v dokumentih, ki se nanašajo na druge izvršne agencije v Evropski uniji. Namreč to smo nedavno spreminjali. V letu 2012 so vse tri institucije dosegle dogovor glede vseh agencij Evropske unije. Na voljo imamo tudi jasno opredeljen načrt, ki se nanaša na člane posameznih organov znotraj agencij države članice bodo upoštevale tudi mnenje parlamenta pri menjevanju predsednika, kandidati bodo tudi zaslišani v Evropskem parlamentu. Upoštevati pa je treba tudi posebno naravo institucije Evropskega tožilstva, kar pa zadeva varstvo podatkov. Mi smo zahtevali, da se spoštujajo določbe iz splošne uredbe o varstvu podatkov agencija mora spoštovati tudi zakonodajni akt 45 skozi nič ena. Hvala lepa poročevalcu za izraženo fleksibilnost, hvala lepa, da je vključil tudi predlog, da se unese v besedilo referenca na zakonodajni akt 45 skozi nič ena. Upam, da se bo tudi revizija te uredbe čim hitreje zaključila. Veliko smo že popustili, zato da bi sprejeli kompromis, ki bo zadovoljil tudi za nas. Par zadev pa je treba še bolj natančno opredeliti. Naj povem, da smo se mi pripravljeni še naprej podajati v smeri, ki jo je začrto poročevalec. Pravi, da bi morali upravljavsko strukturo agencije ločiti od operativnega in administrativnega dela. Ne smemo pa zadev preveč poenostaviti, ker bi s tem lahko ogrozili samo upravljanje agencije, povzročili bi določene dvoumnosti. Mislim, da bi morali natančno opredeliti tudi naloge kolegija. Lahko pa zagotovim, da smo pripravljeni delati na kompromisu in želim, da bi poročevali, če naprej upravljajo uspešno delo. Much, Laura. Uh... Hvala. Laura. Zdaj pa bom besedo dal spet poročevalcu. Hvala poslancem za visoko kakovostne prispevke, hvala tudi poročevalcu, ne vem koliko odborom to uspe nekaj minut pred glasovanjem v četrtek v Strasburu. Hvala lepa še enkrat za prisotnost. Libe je lahko uspešen pri tem, držimo se svoje časovnice, še enkrat se upravičujem, da se moramo sestati pred glasovanjem. Aksel, na vse vprašanje ne boš uspel odgovoriti podroblje, eh, podrobno, ampak morda bi lahko odgovoril na vprašanje glede glasovanja naslednji teden. To bi bilo res koristno. Najprej se želim tudi jaz pridružiti pohvalam, ki jih je izrekel predsednik glede poročevalcev v senci, kar zadeva predložitev. Seveda, načeloma sem za, tudi sem mislim, da bi morali predvsem dati prednost kakovosti, ne pa hitrosti, ampak eh, upoštevati moramo tudi, da moramo doseči napredek. Morda bi lahko razmisliti o časovnih perspektivah, kaj je mogoče in tako naprej, kajti predsedstvo je že nameravalo iti naprej. Pogledati moramo, kakšne so stopnje prožnosti pri njih. Upam, da bo predsednik dopustil, da se še oglasim pri njem glede tega. Govorimo o sporočevalcu v senci v zvezi z možnostmi, ki obstajajo. Čisto na kratko, varstvo podatkov, to je zelo pomembno. Vedno imamo to možnost, da rečemo, da bomo tukaj naredili nekaj čisto posebnega ali pa se nanašamo na to direktivo, 45 skozi 2001 ali pa se nanašamo na direktivo o varstvu podatkov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja. Tudi to je možnost. No, s svojim predlogom sem želel storiti to. Želel sem prilagoditi vse skupaj Europolu. To, kar velja za Europol, bi moralo v večji ali manjši meri veljati tudi za Eurojust. Seveda pa sem zato, da najdemo nek razumen način nadaljevanja poti, zato da bi lahko pač vsi dosegli napredek. Čisto na kratko, glede pravica do pobude. S tem bi spremenili karakter Eurojusta. Eurojust trenutno temelji na prostovoljni osnovi, kar pomeni, da se države članice prostovoljno odločajo, kdaj bodo sodelovali. In one, odločajo, kdaj bomo imeli čezmejno sodelovanje. Če bomo zdaj dejali, da ima Eurojust pravico do inicijative ali pobude, potem bi to z psihološkega vidika v državah članicah vodilo do tega, da ne bi želele toliko sodelovati na evropski ravni. Kajti potem bi menili, to ni dobro, zato ker nam bodo vzeli pristojnosti. Tukaj sem nekoliko zadržan ne želim spreminjati karakterja Eurojusta, zadeva deluje dobro, pravzaprav vedno boljše, države članice to sprejemajo. Mislim, da tukaj ne bi bilo dobro posegati. Drugače, drugače pa se seveda zahvaljujem za to, da poskušamo čim bolj jasno opredeliti strukture, ne samo z vidika Eurojusta, ampak tudi z vidika držav članic, torej kakšen bo odnos med Eurojustom in EPOM ter državami članicami ter tistimi državami članicami, ki ne sodelujejo v EPO in tako naprej. Mislim, da bomo na koncu prišli do dobrega rezultata. Hvala. Hvala. Aksel, časovnica. Seveda, hvala lepa, da si odgovornost preložil na predsednika, to je res dobrodošlo. Mislim, da obstaja nek trend za to, ampak seveda z veseljem bom to storil. Mislim, da imamo jutri tehnični sestanek in govorili bomo o možnostih, ki jih imamo. Ta teden moramo pripraviti dnevni red za naslednji teden. Videli bomo, kakšne so naše možnosti za jutri. Seveda pa želimo obdržati kakovost dosjeja. Kolegice in kolegi so danes povedali, da je to zelo pomemben dosjej. Včeraj smo imeli odlično razpravo o EPPO. In Dobro bi bilo, če bi si dali možnost. Bomo videli, kaj se bo zgodilo na tehničnem sestanku jutri. In sam se bom prav gotovo vključil v postopek odločanja. Kolegice in kolegi, hvala lepa za prisotnost in udeležbo. To je to za danes. Vidimo se spet 11. oktobra. Hvala.